Um, Dame in gospodje, toplo pozdravljeni na drugem skupnem sestanku odbora za industrijo, raziskave in energijo ter odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov. Tu gre za poročilo na lastno pobuto o digitalnem enotnem trgu. To je edina točka, ki jo imamo na dnevnem redu in upam, da to spremete. Da, v redu. Morda še nekaj osnovnih najav. Ta sestanek se prenaša v živo, imamo pa tolmačenje vse jezike, tudi malteško, slovaško, mačarsko oziroma se popravlja govornica razen slovaščine in mađarščine in malteščine. Od našega zadnjega sestanka je bilo 1287 predlogov sprememb, pri tem pa nisem štela vseh ostalih predlogov sprememb, ki prihajajo iz mnen drugih odborov. To kaže na zelo veliko zanimanje za to tematiko in sicer vseh ljudi na tem evropskem kontinentu, pa tudi po vsem svetu, si upam trditi. Čestitam torej gospe Kalas in gospodu Gebhartu, to je bilo zelo dobro upravljeno delo in eh, vidim, da imamo tudi nekaj kompromisnih predlogov sprememb že pripravljenih. Vem, da je zelo težko iskati kompromise, ponekod je to celo nemogoče. O tem se bomo pogovarjali na skupnih sestankih in imeli bomo posebne dnevne rede s skupnim predsedovanjem, tako da bomo imeli oba predsednika obeh odborov. Sama bom predsedovala prvemu delu in tukaj bo gospod Buzek sodeloval in predsedoval v drugem delu razprave. Torej, če želite biti poklicani, da spregovorite, potem to čimprej sporočite sekretarijatu, da bo lahko sekretarijat to zabeležil in razporedil čas za govor. Morda dvignite svojo tablico z napisom ali pa če kdo močno pokima, tako da se bomo potrudili vsem zadostiti in upamo, da bomo razporedili zadeve pošteno tudi med različne politične skupine, tako da boste vsi imeli možnost, da poveste svoje mnenje. Torej, tu so vsi udeleženi odbori. Gospod Buzek pa bo sedaj podal svoje uvodne besede, potem pa bomo začeli z menjavo mnen. Najlepša hvala. Pravzaprav ni ničesar dodati, razen tega, da so naši poročevalci in poročevalke zelo dobro sodelovali in da so sedaj na vrsti, da kot prvi spregovorijo. Hvala vam že vnaprej, za sodelovanje. Mislim, da smo ravno mi dober primer, prav zgled dobrega sodelovanja in komunikacije, ki poteka že vaš čas dela na tem pomembnem dokumentu in eh, vem, da je vdeleženih seveda tudi veliko drugih odborov, ne vem, zdaj točno 4, 5 ali 6. In v vsakem primeru lahko rečem, da smo imeli dober odziv, pri vseh, tudi strani komisije, ki je aktivno delala na tem in tudi predsedniki in podpredsedniki so bili zelo aktivni pri tem, tako da mislim, da smo bili vsi skupaj zelo dobro udeleženi in hvala še enkrat vsem udeležencem v tem postopku. Morda bi morala le omeniti, da smo se pravkar srečali tudi s predstavniki uh, odbora Kult in da so rekli, da bi imeli eh, še skupno predstavitev, ampak o tem zvem kaj več pozneje in vam bom to tudi poročala. Torej, gospa Kalas in Gebhard, kdo začne? Kaja Kalas? Hvala. Hvala za te uvodne besede, ne bom ponavljala vsega tega, povedali ste že, da je bilo amandmajo, torej predlogov sprememb izjemno veliko, ampak to kaže na veliko zanimanje za to pomembno temo. Mislim, da je zelo pomembno, kaj bo parlament v končni fazi povedal v zvezi s tem poročilom, ker je pomembno, kakšno strategijo za enotni digitalni trg za Evropo bomo oblikovali. Zato se moramo zavedati tudi, vseh rokov, ki vplivajo na ta celotni postopek pod vodstvom komisije. Seveda poskušamo vključiti čim več predlogov sprejmem, tudi čim več prednostnih zadev, istočasno pa se trudimo, da bo poročilo ostalo osredotočeno in da ne bo postalo neke vrste božično drevce in da ne bomo preveč dolgo vezili, ne da bi karkoli s tem povedali. Veliko je zadev, ki bi jih lahko omenili v zvezi s tem poročilom. Tu gre dejansko za naše življenje, ki se digitalizira na vseh področjih. Če pa hočemo oblikovati to strategijo na osredotočen način, potem moramo najprej dati povdarek eh, strukturi, osnovni strukturi poročila, potem pa bi v drugi fazi, ker gre za tekoči proces, dodali še nekaj potrebnih določil. To se nanaša tudi na naložbe v kibernetsko varnost, To je ena od pomembnih tem, o katerih se bomo morali še pogovoriti. Najprej gre za telekomunikacije in to je tudi pomembna zadeva. Pomembno je imeti regulativni okvir in pomembna je tudi pobuda in poudarek na zasebnih naložbah. To seveda podpiramo in konkurenčnost mora biti vodilna sila pri teh naložbah. Dejstvo pa je, da se velika podjetja še vedno osredotočajo na državne naložbe, na nacionalne naložbe, ne gledajo širše na te zadeve in to seveda vpliva tako na konkurenčnost kot na obnašanje potrošnikov. Razumem seveda tudi to, da je treba okrepiti vlogo Evropske unije, kar pomeni, da bi morali imeti enotnega regulatorja, čeprav ta zamisel nikoli ni eh, zelo priljubljena. Gre pa predvsem za to, da hočemo imeti celovit nadzor nad trgom, ker če govorimo o številnih vidikih, ki zadevajo vprašanja celovitega enotnega digitalnega trga, se je treba zavedati, da zadeve ne smejo ostati razpršene. To je zelo pomembno. Glede digitalizacije industrije, menim, da je to zelo pomembno za odbor ITRE in zelo sem vesela, da so nas kolegi podprli pri našem predlogu za podporo digitalizaciji industrije. glede načela enotne registracije na enem mestu. Vidim, da je veliko kolegov podprlo ta pristop in to bi bilo res pomembno, ker s tem lahko dosežemo, da bo Evropska unija vodilna tudi pri digitalizaciji administrativnih vladnih storitev in podobno. Predlogi sprememb, ki se nanašajo tudi na inovativne ekosisteme in poslovne modele, so tudi pomembni, pri tem si velja zapomniti, da je veliko inovativnih zamisli prišlo ravno iz malih in srednjih podjetij, ker se ravno ta najbolj sprašujejo, ali so tveganja, ki so jim izpostavljena, vredna tega. Pomembno je torej, da ustvarimo zaupanje, da bodo tisti, ki uporabljajo digital, vedno bolj digitalizirane storitve, zaupali tistim, ki urejajo te storitve. Pri tem imamo tudi številne platforme, ki bodo ravno svojo raznolikostjo pripomogli k digitalizaciji gospodarstva. Prav tako pa smo ugotovili, da ne bo, ne bo uspelo delati na temelju pristopa ena velikost za vse. Predlogi sprememb, ki se ne osredotočajo na eh, platforme, temveč na to, kdo so ponudniki platform so zelo dobrodošli, ker se s tem ravno najbolje opredeljujejo konkretni problemi. Z platform se bomo potem lažje premaknili na deljeno ekonomijo in tu bodo možne različne ugodne rešitve za uporabnike, čeprav je treba podariti, da najprej potrebujemo inovacijo. Gospodarstvo deljenja je pojem, ki se uveljavlja in nekateri se ga celo bojijo, vendar je tu v igri predvsem naše zaupanje. Vedno bolj si moramo zaupati in eh, vedno manje potrebe po naprejšnjem eh, oblikovanju zakonodaje, temveč je treba najprej videti, kako se zadeve odvijajo in potem uh, oblikovati zakonodajo za nazaj. To sta torej dve različni mnenji, ki se vedno soočata pri to vrstih razpravah in videli bomo, kakšen bo končni izid v prid kakovostnim storitvam, v prid potrošnikom. Imam samo sedem minut na voljo in zato ne bom govorila o vseh vidikih, vseh možnih predlogov sprememb, ki smo jih bili deležni, ampak to bo tudi stvar razprave lahko pa še enkrat pozdravim vsa prizadevanja in trud vseh poročevalcev v senci in odlično sodelovanje, ki smo ga imeli. Eh, nisem zagnala ure, tako da hvala, ker ste sami pazili na čas za govor. Hvala lepa, hvala vsem kolegicam in kolegom za predložene predloge sprememb. Ti zares ponujajo obogatitev tega besedila ki je pred nami, pa tudi kažejo na raznolikost tega, kaj vse se skriva na tem področju digitalnega razvoja in kaj vse je treba upoštevati. Že od začetka je bilo jasno, da se ne bomo mogli lotiti prav vseh tem, ker za nje preprosto ni dovolj prostora. In v besedilu vsega ne moremo obravnavati. Zato bo neobhodno gospa Kalas, in tu se nekoliko ne strinjava, da se bo besedilo kljub vsemu podaljšalo, če bomo morali vključiti vse te najrazličnejše vidike. In mi kot Evropski parlament dajemo veliko vrednost temu, da pokažemo čim širši pogled na stvari in Evropski komisiji pojasnimo, česa se moramo lotiti, česa recimo Evropska komisija še ni upoštevala. Mislim, da smo to državljanom in državljankam Evropske unije že dolžni. Moramo opraviti delo v celoti. Zato se že od začetka sama ne bi omejila na število vrstic ali kaj podobnega, temveč to, da je treba vključiti vse tisto, kar je potrebno. Številni predlogi, ki so pred nami, ki vključujejo tudi nove vidike, kažejo na to, da to že potrebujemo. Načeloma je pozitivno to, da v našem osnutku poročila kažemo na to, da potrebujemo pozitiven pristop do digitalnega sveta in zato je treba poskrbeti za obogatitev, ki nam jo ponujajo ti razvoji v digitalnem svetu, inovativnost, ustvarjalnost, zagonska podjetja, nove zamisli, vse to je treba vključiti in to moramo podpirati. Poskrbeti je treba za to, da izkoristimo vse možnosti, ki nam jih ponuja digitalni svet in da to osvetlimo. Obstajajo tudi točke, kjer se vsi strinjamo v parlamentu, recimo kar se tiče spletne neutralnosti, o čemer je pravkar spregovorila tudi gospa Kalas. Tu lahko jasno rečemo, da moramo zagotoviti jasnost v prihodnje. Prav tako je postalo jasno, kar se tiče varstva podatkov in drugih s tem povezanih zadev, da moramo nujno napredovati. V drugem delu svojih izjav pa bi povedala, da obstajajo tudi področja, kjer so potrebne nadaljne razprave, tudi med menoj in gospod Kalas. Sem sodi tudi recimo področje telekomunikacij, kjer seveda obstajajo različna mnenja. Obstaja tudi področje EU prave z načelom samo enkrat, kjer sem opazila, da moramo o tem v našem parlamentu še razpravljati, kaj s tem sploh mislimo, kaj lahko sprejmemo in česa ne. Mislim, da gotovo še potrebujemo razprave na tem področju. To potrebujemo tudi pri pra pogodbenem pravu, tudi tu obstajajo različna mnenja, ki so zdaj prišla na dan eh, in ki zahtevajo poglobljeno razpravo. Zato, sem, zato že nasrtno čakam na mnenje Evropske komisije v zvezi s tem pa tudi recimo postopkov v zvezi s tem, kaj je treba storiti pri direktivi o storitvah. Nekateri pravijo, da bi bilo treba to direktivo ponovno odpreti, vendar se meni zdi, da to ne bi bil pravi način. Po mojem mnenju je treba končno zagotoviti izvajanje te zakonodaje v državah članicah. To je treba spodbujati, preden se lotimo česa povsem na novo. Nima smisla, da se lotimo nečesa novega, če starega sploh še nismo začeli ustrezno izvajati. Prav tako moramo v tem kontekstu razmisliti, kako bo s temi področji gospodarskega razvoja, recimo z vidika eh, boja proti diskriminaciji. Ali bi se tega lotili samo z, direk, z vidika direktive o storitvah ali bi morali tu upoštevati tudi konkurenčnost in to prav tako vključiti v razprave. Mislim, da so to tiste točke, ki se jih moramo lotiti poglobljeno in kjer še potrebujemo nadaljne razprave. Potem imamo tu še platforme tu je ena točka, pri kateri se strinjava, gospa Kalas, obstajajo najrazličnejše vrste platform in zato ne moremo imeti samo ene definicije platforme, saj so te namreč izjemno različne. Zajemajo tako storitve kot še marsikaj drugega. Bodi si imamo tu iskalnike, ali pa storitve, kot je recimo Uber ali Clickworking. To so tri povsem različna področja, pa sem s tem omenila samo čisto majčken delček vseh najrazličnejših platform. Zato moramo odločno razmisliti, kako se bomo lotili dela na teh področjih. In tu mislim, da obstaja še ena točka, kjer potrebujemo nadaljnje delo. In sicer v našem poročilu se moramo bistveno bolj lotiti nečesa, kar še povsem manjka v tem, kar nam je predložila Evropska komisija. Torej, ocena učinkov na poslovni svet, na socialno pravo, na življenje državljank in državljanov, torej v celotnem življenju družbe. Tega v predlogu Evropske komisije sploh ni. v Evropski uniji ne moremo ponuditi ničesar, če se bomo lotevali samo gospodarskih vidikov. In s tem je povezan tudi drugi pomemben del, če želimo doseči prave rezultate. Torej, če želimo vključiti državljanke in državljane in njihove socialne pravice, to je treba storiti in to moramo bistveno bolj poudariti, če želimo doseči celovitost. Sama sem namreč vedno izhajala iz tega In to sem povedala jasno že pri direktivi o storitvah, da imamo na eni strani gospodarsko politiko, na drugi pa socialno politiko, vendar to niso nasprotja. To je nekaj, kar je treba povezati, če želimo doseči uspeh za celotno družbo. In to moramo jasno povdariti tudi v našem poročilu. Vse drugo bi pomenilo izdajo naših državljank in državljanov, zato že težko pričakujem tudi mnenja naših kolegic in kolegov v zvezi s tem. Hvala. Uh, Naslednji govorniki imajo na voljo po tri minute in spregovorijo v imenu različnih političnih skupin, to so torej poročevalci v senci. Najprej Hena Bekuhn. Najlepša hvala predsedujoča. Želim se zahvaliti obema poročevalkama, tudi vsem ostalim soporočevalcem, sekretarijatu, svetovalcem. Veliko je že bilo storjenega, pa očitno je, da bomo imeli še veliko dela z vsemi kompromisi in predlogi, ki jih bomo podali na podlagi številnih predlogov sprememb. Je pa tu nekaj zadev, ki bi jih rada poudarili in sicer prvo stališča ITRE. Mi smo oblikovali predloge sprememb za krepitev industrijske podlage poročila. Kot je povedala gospa Kalas, je treba okrepiti digitalizacijo industrije, kar bo omogočilo tudi ustvarjanje novih delovnih mest po vsej Evropski uniji. Ena od drugih pomembnih zadev eh, je prav to, kako spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje. Potem je treba poskrbeti tudi za pravi pristop za razne tradicionalne industrije in storitve za pristop do problematike malih in srednjih podjetij, kako recimo digitalizacija industrije lahko vpliva tudi na digitalizacijo družbe in obratno. V številnih predlogih sprememb je poudarjena tudi količina regulative na tem področju. Poudarja se pomen zaupanja in moramo biti zelo previdni pri oblikovanju pravega ravnovesja, da ne bomo trga pretirano uredili z regulativo. Treba je oblikovati enotni evropski digitalni trg, ki ne bo preobremenjen z regulativo. Nekateri menijo celo, da bo treba zmanjšati obstoječo regulativo do določene mere in s tem zmanjšati tudi administrativno obremenitev podjetij in uporabnikov. V vsakem primeru bo treba eh, poskrbeti za posodobitev starih obstoječih pravil, vendar pri tem ne gre dodajati pretiranih pravil in ureditev, ki bodo zgolj obremenile poslovanje. Rada bi omenila tudi stanje na trgu glede digitalne ponudbe storitev in blaga. V bistvu bi morali poskrbeti za to, da da se digitalna ponudba obravnava enakovredno kot eh, tradicionalna ponudba, da ne bomo več razlikovali med digitalnimi in nedigitalnimi vsebinami. To je tudi napisano v samem poročilu in mislim, da je to tudi eden od večjih izzivov, ki nas še čakajo. Mi se veselimo nadaljnemu sodelovanju s poročevalkama in z vsemi političnimi skupinami. Osnutek poročila je že bil dobra osnova za delo, pričakujem, da bomo sodelovali še bolje. Hvala pa sedaj pa Filip Šiva. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej se želim seveda zahvaliti obema poročevalkama za zelo dobro in inteligentno upravljeno težavno delo. Eh, dovolil bi si tudi, da še enkrat opozorim na nujno potrebo eh, potem, da se oblikujejo ustrezni predlogi sprememb na način, ki bo omogočal hitrejšo tehnično obdelavo, ker eh, imamo kratke roke in 24 ur nikakor ni dovolj, da bi človek obdelal na stotine predlogov sprememb, vse meni se je to zdelo težko. Tudi glede eh, varstva potrošnikov gre tukaj za zelo pomembne zadeve, ki jih sedaj ne morem vseh našteti. Absolutno pa mora iz tega poročila izhajati, da je digitalizacija trga priložnost in ne predvsem nevarnost. Drugo, kar je treba podajati v zvezi z varstvom potrošnikov, je, da gre za zaupanje potrošnika do digitalne tehnologije. In splošna filozofija je v tem, da je treba eh, potrošnika zaščititi enako, če kupuje preko spleta, kot če kupuje v lokalni trgovini. To je tisto, za kar je treba poskrbeti tudi preko ustreznih aplikacij. Eh, danes imamo tudi že strokovna pravna mnenja o varstvu potrošnikov pri digitalnem trgovini poslovanju na digitalnem trgu. E, tu gre tudi za vprašanja povezav preko interneta, za dostopanje do raznih vsebin. Mislim, da tukaj vsi čakamo na eh, končni rezultat e, prenove obstoječe zakonodaje o varstvu potrošnikov in tu bomo potem lahko eh, skupaj oblikovali nova pravila varstva potrošnikov. To pa je tudi do neke mere vprašanje geografskega blokiranja, tako imenovanega geoblockinga, o čemer že govorijo nekateri sprejeti in podpisani sporazumi. Treba je tudi poskrbeti za enakost pri raznih stroških in tarifah, ki se pri tem zaračunavajo in eh, mislim, da je treba poskrbeti tudi za to, da se bodo v praksi izvajala določila, ki jih že imamo od marca meseca. Treba je spodbujati tudi oblike nadzora nad eh, internetnim eh, poslovanjem, vendar ne v smislu, ki bi ogrožal teritorijalne pristojnosti, In zato bi vas še enkrat rad upozoril, da imamo še veliko dela, imeli bomo še veliko priložnosti, da si izmenjamo mnenje, ampak zaenkrat bi se rad še enkrat zahvalil poročevalkam in vsem, ki so vložili veliko dela v ta dokument. Hvala. Hvala lepa. <coughs> Uh, zelo vesela sem, da smo lahko dobro sodelovali, imeli zanimive razprave, eh, stvari se lepo premikajo naprej in eh, vendarle moram reči, da eh, smo še vedno močno razočajeni nad tem, da digitalizacija industrije ni tako uh, krepko omenjena v tem besedilu, ampak prepričan sem, da bomo našli rešitev tudi za to. Res pa je, da je bilo iz razprav čutiti, da smo vsi naklonjeni temu, da bi dejansko oblikovali enotni digitalni trg, če se vsi strinjamo, da digitalizacija že vpliva na našo družbo, zakaj se potem ne bi tudi ustrezno pripravili na to, zakaj ne bi že vnaprej razmislili o zadevah, ki nas čakajo, to lahko storimo tudi preko forumov, ne moramo vsega reševati samo s prejemanjem določenih zakonodajnih aktov in na ta način ne bomo eh, sprejeli vsega, kar moramo in imeli novih rešitev v januarju 2016. Spremembe se odvijajo zelo hitro in vsakič, ko si mislim, da sem nekaj končno dojela, ugotovim, da mi manjka še veliko. In ko bomo prišli do kvantumskih tehnologij, bomo šele razmišljali o tem, kaj vse nas še čaka. nismo pa pristaši digitalne razdelitve trga in sveta. Eh, vsa podjetja potrebujejo določeno pomoč, podporo tudi s finančnimi sredstvi za digitalno preoblikovanje in evropska podjetja in evropski državljani morajo imeti možnost, da začnejo izkoriščati prednosti in družbe. konkurenčni, vprašanja konkurenčnosti in zakonodaje na tem področju so tudi zadeve, ki jih bo treba ponovno pregledati in res je, da ne moremo imeti enega modela za vse, ampak v vsakem primeru moramo že vnaprej razmišljati o tem, kako preprečiti monopolizacijo digitalnega trga. Ne moremo govoriti o tržnem gospodarstvu, če imamo samo enega ali dva ponudnika, ki se vzajemno blokirata in ne morete dostopati do vseh storitev. Pomembno je torej imeti ustrezno strukturo, pomembno je pogledati, kakšen bo naš pristop hote te storitvam in eh, kakšna je zakonodaja na področju teh storitev. Industrijska revolucija je znova pred nami, ampak to gre vedno z roko v roki z družbenimi spremembami. Najprej moramo pogledati, kaj moramo storiti znotraj Evropske unije, kaj storiti v mednarodnem merilu. Mislim, da zaenkrat še ni treba razmišljati o digitalnih veleposlanikih, Ampak v vsakem primeru bo treba vzpostaviti tudi neke komercialne osnove in oblikovati stališča tudi pred sestankom G5. Hvala. Yeah, Jaz sem naslednja za EKR. Hvala poročevalcem, da delajo tako hitro. Se že veselim naslednje razprave v četrtek. Vesela sem tudi, da je toliko poslancev povdarilo priložnosti, ki nam jih lahko digitalni trg ponuje, tako za podjetje kot za potrošnike. In vesela sem pozitivnega duha v tem poročilu. Kar se tiče pravic potrošnikov, ja, na tem področju že imamo veliko zakonodaje. Gospa Gebhardt je omenila to, da je treba delati na direktivi o storitvi volitvah ter zagotoviti, da se obstoječa zakonodaja tudi izvaja in izvršuje. Kjer potrebujemo spremembe, morajo biti te ciljno usmerjene in pripravljene previdno ter zagotoviti, eh, da bo zakonodaja ustrezna na tem področju. Treba je upoštevati program REFIT eh, ter umestni pregled, do katerega bo prišlo prihodnje leto. Seveda imate pravice, tako kot trgujete na spletu, kot tudi izven njega, vendar moramo priznati, da se drugače obravnavajo digitalni produkti kot nedigitalni. Če kupim knjigo, kjer ni tisoč strani, eh, moram dobiti novo knjigo. Pri spletnih knjigah jo lahko samo na novo naložim, tako da je treba priznati razlike na tem področju. Kar se tiče sektorja dobave paketov, vem, da to v nekaterih državah ne deluje, v drugih deluje dobro. Lahko bi storili več, da bi izboljšali transparentnost za cene in čas dobave. Moramo pa sodelovati z operaterji in zagotoviti, da upoštevamo najboljše prakse. Treba je izvajati svežen TSM hitro. S komisarjem Ettingerjem smo se o tem že pogovarjali. Prav tako si moramo ogledati vprašanje pravic potrošnikov, ki jih svet še ni upošteval. Kar se tiče uh, usklajenega spektra in politike na tem področju, tu moramo sodelovati z državami članicami. Ni namreč smiselno, da se samo vrtimo v krogu in da se na to, to spet blokira v svetu. Zato bi bilo veliko bolj koristno, če bi lahko uh, sodelovali z državami članicami, preden se pripravi nov predlog. Eh, ne, vem, ali, zdis, ne podpiram predloga o novih telekomunikacijskih operaterjih, zato ker uh, ne smemo imeti monopola. Uh, treba je zagotoviti odgovornosti v okviru TSM. Ne bi pa predlagala bistvenega sprememba mandata. Standardizacija je ključnega pomena za številne skupine in vesela sem, da nas vse skrbi, mora biti na tveganje, da bi prišlo še do več monopolov. Ne podpiram neomejenih pozivov za odprt dostop. Potrebujemo namreč tudi ravnovesje na tem področju. Kar se tiče platform, nimamo pristopa, en vzorec ustreza vsem, tu se strinjam. Obstaja pa tudi velike razlike pri gospodarstvu deljenja. Sama menim, da je gospodarstvo deljenja gospodarstvo, ki raste, ker je potrošnikom všeč. Potrošniki se čutijo zelo močne na tem področju, zato moramo biti previdni, da ne bomo preveč regulirali tega področja, hkrati pa moramo zagotoviti enake konkurenčne razmere za vse. Eh, vem pa, da so davčna vprašanja v pristojnosti držav članic zelo na hitro. GDPR tu potrebujemo dogovor o varnem pristanu in tudi o GDPR potrebujemo nekaj, s čimer bomo lahko delali in kar bo temeljilo na analizi tvegan. Podpiram tudi vel, eh, številne predloge sprememb na tem področju in tudi tiste, ki se dotikajo. Invalido Hansa Hinkla eh, zdaj, e ker ni Dita Šarancova, je naslednja za Alde. Hvala, gospa predsednica, poskušala bom biti čim bolj kratka. Uh, Imamo toliko predlogov sprememb, da se ne da pokomentirati prav vseh. Naj pa podam nekaj splošnih pripomp v imenu skupine Alde. Božično drevo želja. To ste že omenili in v celoti se strinjam s to pripombo. Razumem sicer željo, da bi poskušali ugoditi vsem v tem besedilu, vendar pa prav vsakršen poskus z več kot tisoč predlogi spremem pa ni sprejemljiv če so predlogi sprememb samo dopolnilne narave in ponavljajo enake izjave v več odstavkih, bi sama predlagala, da se jih smatra kot uh, pokrite ali pa da jih skupine umaknejo. Drugače tvegamo, da bomo na koncu imeli božično jelko, ki je na koncu ne bo sploh nihče prebral. Uh, Potem še vprašanje časovnice. Digitalni enotni trg je ena izmed ključnih prednostnih nalog Evropske komisije in zdi se mi, da je cilj tega dokumenta takšen, da bi moral poslati jasno sporočilo Evropskega parlamenta, da smo mi pripravljeni in da bomo to agendo tudi poskušali izpolniti. V poročilu torej ne želimo ničesar, kar bi lahko dajalo vtis, da poskušamo upočasniti proces digitalnega enotnega trga. Moja skupina bo imela zelo močno stališče pri tem vprašanju. Drugič, ne bomo mogli potvoriti tistih predlogov sprememb, ki so z, o, oblikovani tako, da bi zaščitili tradicionalne operaterje, da bi upočasnili reforme, uh, oziroma da bi upočasnili gospodarstvo sodelovanja na upravljali druge načine. Zelo pogosto so taki poskusi blizu so, poskusom socialnega protekcionizma in zdi se mi, da s tem ne bomo izboljšali življenj naših državljanov in državljank, če se bomo pretvarjali, da se digitalna revolucija ne odvija in da bomo branili industrijo oziroma samo ustvarjali nove umetne ovire za konkurenčnost. In še moja zadnja pripomba. Uh, Mi bi si želeli digitalne revolucije oziroma besedila, ki se osredotoča na inovacije in ki je usmerjena v prihodnost. In prav to boste našli v naših predlogih sprememb. Tudi kar se tiče dobave paketov, eh, zmanjšanja eh, časovnih ovir, do podpore našemu zasebnemu sektorju, ki mora biti konkurenčen tudi na globalni ravni. Potrebujemo digitalni enotni trg kjer najboljše zamisli zmagajo. Ne glede na to, ali so to zamisli nacionalnih prvakov ali pa vsem novih zagonskih podjetij. To mora biti osredotočenost besedila in upam, da bo to odraženo tudi v kompromisnih predlogih. Hvala, predsednica. Cornelia Ernst. Cornelia? Cornelia. Ernst. Kornelija, izvolj. Najlepša hvala. No, tako vseeno spet vse ni. Seveda želimo spodbujati konkurenčnost, temu ne more nihče oporekati, tudi ne bi bilo smiselno. Mislim, da se tu vsi strinjamo. Vendar pa se moramo še pogovoriti, kako in zato je to poročilo tako pomembno. Ali imamo uravnoteženost med spodbujanjem konkurenčnosti na, strani, na eni strani in na drugi strani uh, ustrezno upoštevanje pravic. Če se bomo sredotočali samo na konkurenčnost, ne glede na to, kako pomembna je, mislim, da bomo izpolnili in dosegli samo polovico tega, kar lahko. Zato je za nas izjemno pomembno, da razmislimo o vprašanjih, pa tudi o priložnostih in tveganjih in da to odrazimo v besedilu. Ne gre za to, da poskušamo samo prikazati črno sliko. Uh, in da poskušamo vse skupaj zavirati. Sploh ne gre za to, moramo pa vedeti, da prav na digitalnem enotnem trgu oziroma predvsem v digitalnem gospodarstvu obstaja vprašanje osebnih podatkov. To je izjemnega pomena, pravzaprav je to posel. Zato je tako pomembno zagotoviti to ravnovesje in to je tista umetnost, ki jo moramo doseči. In še eno vprašanje kjer si moramo ogledati, kaj je treba urediti in česa ne na evropski ravni. In tu moramo biti povsem jasni. Torej, ne samo, da poskušamo čim več urediti in eh, smo na koncu kontraproduktivni. Zato se mi zdi pomembno, da zagotovimo politiko prijazno inovacijam, to prav gotovo podpiramo. To je treba zagotoviti, inovacije so nujne, potrebujemo pa tudi varstvo podatkov. Varstvo podatkov mora biti že ugrajeno v te politike. Poleg tega pa je to pomembno tudi za uporabnike, saj morajo imeti zagotovljeno varstvo podatkov. To je nekaj izjemno pomembnega in na to v razpravah ne smemo pozabiti. In ko govorimo o monopolih, ki jih ne želimo, ni povsem vse eno, ali je monopolist eden na trgu. Potrebujemo raznovrstno, seveda, ampak potem moramo govoriti tudi o brezplačni programski opremi. In mislim, da je to pravi in pomemben trenutek za to. In še zadnja pripomba, geoblocking, geografsko blokiranje, o tem smo se že predvsej pogovarjali. Predlagali smo, da bi na to temo organizirali predstavitev, da bi se lahko na to ustrezno koordinirali med odbori IMKO, ITRE in KULT. To se mi zdi zelo pomembno. Na tem področju obstaja še veliko nejasnosti. Zato se mi zdi nujno, preden sprememo kakšno odločitev, da si vzamemo čas za to. Čas nam ne uhaja, seveda ne smemo zaostajati, ne smemo pa si privoščiti napak. Teh smo storili že preveč, ko gre za digitalni enotni trg. Verjetno bo odbor Juri tudi imel mnenje o geoblockingu, posebej, ko gre za pogodbeno pravo. Denis Dejon, ki je naslednji, je tu. Ne. Potem pa Indrek Tarant. Thank you. Izvolite. Če niste nakazali, da želite spregovoriti v naslednjem krogu, vas prosim, da to storite. Vem, da kar nekaj poslancev tega še ni storilo, za katere menim, da se bodo verjetno želeli oglasiti. Indrek, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Hvala, predsednik Buzek. Prosil sem za besedo, ker pravzaprav govorim v imenu skupine zelenih. Nadomeščam pa tudi Julijo Redo, ki pravzaprav lahko spregovori v svojem imenu. No, ampak prosila me je, da omenim nekaj točk v današnji razpravi in to bom poskušal storiti čim hitreje in čim natančneje. Hvala soporočevalcem. Veste, da sem vsem hvaležen, zdaj pa se moram res lotiti svojih pripomb, ker so kar obsežne. Geoblocking. O tem se moramo pogovoriti s čim manj izjemami diskriminacija na podlagi geografske lokacije nasprotuje samim ciljem digitalnega enotnega trga in prispeva k razdrobljenosti trga. Poleg tega si želimo, da pravice potrošnikov zagotavljamo in jih posodobimo tako za spletno nakupovanje, kot tudi za običajno nakupovanje. Nihče ne bi smel imeti več pravic za eno ali drugo obliko uh, nakupov in uh, noben, nihče izmed potrošnikov ne bi smel imeti nižje stopnje pravic, kot jo ima danes. Naslednja točka. Skrbi me, kot običajno, da Evropska komisija nima jasnih definicij platform. Po mojem mnenju bo to imelo škodljiv učinek na inovacije. Ne smemo biti površni. Treba je biti natančen. E-knjige, kar so omenili že nekateri kolegi pred menoj, to je treba obravnavati enako kot fizične knjige, torej eh, kot prodajo proizvodov, ne kot izvajanje storitev. Ne smemo dovoliti nikakršne diskriminacije, ko gre za izjeme na področju DDV. Če je za vsebino zagotovljena izjema, potem se mora izjema uporabljati za vse formate, za vse izdaje, fizične ali uh, nematerialne. In še zadnja pripomba, dostop za invalide posebej, ko gre za vprašanje interoperabilnosti. In uh, interoperabilnost na tem področju pomeni skladnost. Vsi poznamo težave, s katerimi se sooča na tem področju. Gospa predsednica, naj zaključim s pozitivno željo. Kolegi so govorili o učinku božične jelke in seznama božičnih želja. Na drevesce ne moremo vedno obesiti samo najlepših želja in ugoditi vsem. Božična jelka je po definiciji zelena, zato predlagam, da upoštevate predloge zelenih, vse ostale pa pustite ob strani. Indrek, na mojem seznamu si kot poročevalec v senci. Pa tudi Julija Reda je poročevalka v Senci. Želiš podati še kakšne komentarje v svojem imenu? No, pripomba o božični jelki je moja. Prav. Odlično. David Boreli za EFDD. And then I have Marco Z Ga ni, potem pa Marko Zulo za EFDD. Grazie, predsednik. Hvala, predsednica. Najprej hvala poročevalkom in obema sekretarjatoma, ki opravljajo zelo zapleteno delo glede na kompleksnost te tematike in tudi glede na to, da sta oba odbora tu pristojna. Rad bi se osredotočil na pristop, ki smo ga tu obrali. Prvotni pristop poročevalki je bil eh, v prvi vrsti zaščita potrošnikov in državljanov in tu se vsi strinjamo, da je to izhodišče Eh, tisto, kar je ključno. Kar zadeva načela, se zdi, da smo zadevo pogledali še nekoliko naprej. Problem po našem mnenju pa se zgodi, ko preidemo z načelne ravni na konkretnejšo. Kaj ti na nek način se zdi, da je to poročilo eh, na nek način eh, preširoko. Soočamo se z negotovostmi, s pravnimi negotovostmi, ko gre za ozorčne pogodbe. Eh, potem so težave z definicijami, z tudi protislovnimi eh, protislovnimi uh, besednimi zvezami, kot je naprimer geoblokiranje, uh, kar je nekaj, kar v bistvu nima nobenega lingvističnega smisla. No in tu mislim, da bi morali na vsak način skušati poiskati nek splošni konsens. To se mi zdi, da skušate vsako ceno doseči, eh, oziroma vsaj široko podporo. No, po našem mnenju je to pristop, ki lahko na koncu privede do zelo nedoročenega dokumenta, do dvomnega dokumenta, ki bo stvari zapletel, namesto da bi jih razjasnil in ki bo unesel preveč zmede. In zato bi rad pozval poročevalki naj nadaljujete po poti, ki ste jo začeli na začetku, torej ambiciozno in pogumno. Namen česar naj bi bil, da evropskim državljanom zagotovimo enotni digitalni trg, ki bo temeljil resnično na vseh treh stebrih torej eh, nadzora, sodelovanja in medsebojnega zaupanja. Hvala lepa. Before I call the last speaker in... In še zadnja govornica v prvem krogu. Naj pa še povem, kdo je na seznamu. Dante, Quayle, Dalton, Griffin, Nielsen, Blanco Lopez, Thun, Steyler, Hozier, uh, Schenfield and Galpelch. So if your name is not on that list... Če vaše ime ni na seznamu, pa bi se želeli oglasiti, prosim, da to nakažete zdaj. Dobro pa še ena točka, o kateri so se pogovarjala z Jerzijem. E, nekdo je dejal, da bi morali e, počakati z glasovanjem in morda omogočiti še eno predstavitev. Glasovanja ne bomo odložili, smo v odboru in zdaj imamo možnost parlamenta, da nase, naše glasove slišijo. Z glasovanjem moramo opraviti letos, do tega mora priti decembra. Zato res ne bi bilo primerno, da s tem odlašamo. Lahko imamo več predstavitev strokovnjakov, seveda, lahko obravnavamo tudi več zakonodajnih predlogov, na tem bomo še delali. Ampak to moramo početi vzdolž naših nalog. Glasovanja pa ne smemo odlagati. Barbara Kapel je zdaj na vrsti. Je tu? Nije. Tako. Toliko strani govorcev in političnih skupin, zdaj pa predajam besedo so predsedujočemu. Hvala, Viki. Strinjam se, da moramo glasovanje opraviti tako, kot je bilo načrtovano. Pred nami je veliko dela. Hvala za vse, kar ste že opravili do sedaj. Hvala tudi poročevalcem v senci, obema poročevalkama. Eh, kolikor vem, nekaj kompromisov že obstaja, eh, verjetno pa še niso doseženi vsi. Tako da nas čaka še nekaj dela. V odboru ITRE smo že imeli poročilo o energetski uniji, ki smo ga danes podprli. Od dve uri smo glasovali, težav pa ni bilo, s tem smo zelo zadovoljni, velika večina je poročilo podprla. imeli smo 50 ali 60 kompromisnih predlogov, se že niti ne spomnim več. Tako da veliko sreče pri delu naprej. Zdaj pa bomo nadaljevali tako, kot je predlagala Viki. Hvala, Viki. Zdaj bomo začeli z drugim krogom razprave, torej drugi govorci. Vsi izmed vas torej. Gospod Rotvort. Le rapport au final, je... Hvala lepa. To poročilo bi, po mojem mnenju, moralo mm, dobiti nek nov zagon. Kajti gre za eh, res nekaj tučenja, kar počnemo za Evropsko unijo. Tu gre za globalno konkurenco, gre za Evropo proti Aziji, proti ZDA in zato moramo biti kar se da močni. In povemo iskreno, eh, Evropa je mm, dejstvo, da je, je vsekakor nekako zamudila v tej tekmi v Evropi preteklih desetletjih praktično ni več proizvodnje digitalnih naprav v Evropi in eh, praktično vse platforme, ki jih uporabljamo vsak dan, niso evropske. In zato je pomembno, da je to poročilo optimistično, ampak mora eh, biti tudi polno volje. Namreč v ospredje moramo postaviti vse tisto, kar bo spodbudno za digitalno Evropo, Evropo zaposlovanja z investicijami, s podjetji, z zasebnimi investicijskimi skladi in eh, po potrebi tudi podpora skladov, kot je naprimer Evropski sklad za strateške investicije. No, ampak eh, ta model mora biti tudi vključujoč, gre za spremembo eh, družbe, eh, s katero se zdaj soočamo. In zato moramo biti tudi mi garant dejstva, da bodo vsi državljani od tega imeli korist, ko gre za nove kompetence, ko gre za to, da bodo lahko sodelovali v tej družbi kot eh, polnopravni ekonomski akteri. Česa eh, smo mi tu garant? Garant tudi te zaščite, ki naj bi jo zagotovili tem eh, ekonomskim akterjem. Tudi jaz ne želim prekomerne regulacije, ampak bodimo previdni. Če ne bomo zagotovili nekega minimuma na dosleden način, bomo zelo hitro zopet na ravni nacionalnih ali celo regionalnih Eh, predpisov, ki, se, ki bodo šli vsak v svojo smer. Poglejmo, kaj se dogaja z Uberjem, z eh, Airbnbjem. Eh, gre za veliko težav v teh posameznih regijah, v posameznih mestih in tu moramo biti bistveno bolj dosledni. To je pomembno, če želimo, da bo gospodarstvo delovalo. Naj spomnim, da je veliko potrošnikov ostalo zunaj polja e-trgovine, ker se bojijo pomankljive varnosti, kar zadeva plačila. Torej, zaupanje od samega začetka je tisto, kar je absolutno temeljnega pomena, če želimo, da bomo ta preobrat, to četrto industrijsko revolucijo, ki jo venem tudi družbena revolucija, uspela. To je naša naloga. V zaključek naj e, poskusim tudi nekako pomeriti naši dve poročevalki. Ne vem, ali bo to besedilo dolgo, predolgo. Eh, ali kakorkoli. V vsakem primeru mislim, da mora to besedilo biti vsekakor da dovolj eh, podrobno, ker vemo, za katere panoge gre. Ampak eh, dejstvo je, da je podrobnost dobra, če gre za doslednost, če je vse skupaj nekako raztreseno, to ni dobro. Biti dosleden ni v nasprotju z načelom, da se seveda upoštevajo določena naštevanja panog in tako naprej. Eh, bi pa se odzval tudi na to, kar so dali kolegi okrog teh novoletnih jelk. Ja, bliža se ta čas v letu, ampak eh, meni je eh, všeč, da je v času praznovanja na jelki veliko okrasko. Če je vse skupaj narejeno kičasto, ni v redu, če pa je vse skupaj narejeno, premišljeno je pa lahko zelo lepo. Hvala lepa, spoštovani kolega, mm, za tako imenovane druge govornike smo predvideli po dve minuti, ampak tega nisem dejal prej. E, tako da ste imeli e, tu vi pač srečo. Zdaj pa ostale prosim, da se držite dveh minut, dveh minut in 15 sekund. Gospa Moody. Thank you. Yes. Hvala lepa. Hvala tudi poročevalkam in poročevalcem v senci za izvrstno delo in obseg dela, ki ste ga vložili v pripravo poročila. Na troje bi se navezala tudi na podlagi vseh pripomb, ki so že bile izrečene. Torej, naše delo ni le okrepiti izjav, ki so že bile podane, temveč tudi zapolniti vrzeli, ki obstajajo. Ena izmed teh vrzeli je ta, da e, smo zdaj priča novemu ekonomskemu modelu in ključnega pomena je, da državljanom predstavimo delo, ki ga upravljamo na tem področju. To vključuje tudi tri področje, torej enotna širokopasovna pokritost, agenda za sprednosti, ki je ključnega pomena, če želimo zagotoviti dostop ljudem do vse življenskega učenja, tako med zaposlitvijo kot v običajnem življenju. Če bomo vključili tudi zaposlovanje, to ne bo božično drevo želja, pravzaprav je to ključnega pomena. Če mi kot so zakonodajalci upoštevamo družbeni učinek in učinek na zaposlovanje pri tej zakonodaji, torej to moramo storiti. Ne smemo dovoliti, da na to pozabimo. Hvala. Gospod Danti, v imenu odbora Imko. Hvala lepa, eh, predsednik, hvala tudi poročevalkoma. Menim, da je število uloženih amandmajev nekaj, kar kaže na to, da gre tu za veliko željo parlamentarcev po sodelovanju, ob enem pa to izkazuje tudi pomen tega dokumenta. Tako da mislim, da nas čaka kar nekaj intenzivnega eh, dela, poročevalki boste morali to nekako konsolidirati, sredočil na par tistih zadev, ki sem jih tudi sam že izpostavil v svojih amandmajih. Prva stvar. Ko gre za evropski digitalni eh, trg, eh, lahko to pomeni pomemben prispevek k izpopolnitvi enotnega trga in to mislim, da je vsekakor pomemben eh, cilj, namenjen predvsem krepitvi učinkovitosti obstoječih inštrumentov za upravljanje enotnega trga, z, gre za tržne inštrumente, administrativne inštrumente, čezmejne inštrumente. Potem eh, enotni eh, digitalni eh, trg bo vsekakor lahko zagotovil više mero konkurenčnosti naši industriji. Gre torej za promocijo ekonomskega okolja, ki je bolj primerno za MSP-je, tudi za start-upe in mm, to bo prav tako omogočilo bolj učinkovito zaščito potrošnikov in eh, konkurence v Evropi. Amandmaji, ki sem jih uložil, zadevajo vprašanja, ki so jih izpostavili še drugi kolegi. Najprej, gre za to, da eh, v polni meri izkoristimo novosti in priložnosti, ki jih ponuja eh, ekonomija deljenja. In eh, tu moramo upoštevati vsekakor tudi tveganja, ki jih to prinaša. Ne smemo torej škoditi tradicionalnim sektorjem, moramo pa vsekakor izkoristiti priložnosti. Druga tema. Ustvarjanje enotnih oziroma enakih pogojev za vse, tudi davčnih pogojev za vse, ki so prisotni na digitalnem trgu. Tu je potrebno zagotoviti, da se davki plačujejo tam, kjer se ustvarjajo dobički. Je še ena zadeva, ki je tudi že bila izpostavljena, namreč odprava geoblokiranja eh, v vseh eh, svojih eh, oblikah, ki predstavljajo diskriminacijo med potrošniki zgolj na podlagi geografske lokacije potrošnika, drugo pa je tudi pomen investicije več sredstev v sodelovanje na področju varnosti omrežij. Potrošniki so namreč pogosto v skrbeh zaradi omrežij, ki niso dovolj varna in zato ne upajo eh, v trenutne sisteme, varnostne sisteme eh, v omrežjih in zato so tu potrebne investicije tudi v, iz, v okrepitev zaupanja potrošnikov. Potem pa, kar zadeva sisteme EU-prave, eh, tu upam, da bodo naše uprave tudi evropska bolj učinkovite in tudi manj drage za naše potrošnike. Hvala. Zdaj pa zelo dolgo ime, zelo počasi bom povedal. Ruža, izvoli. Najlepša hvala. Dolgo ime, a kratka pripomba, ker je bilo že dosti povedanega. Sama pričakujem, da bomo v času, ki nam je na voljo, našli rešitev za dodatne stroške pri roamingu ter za storitve dobave v času, ko se e-trgovina razvija tako hitro. To je namreč tema, eh, za katero potrošniki in podjetja želijo, da najdemo rešitev. Sama sem predložila nekaj predlogov sprememb in eh, upam, da jih, jih boste poročevalki ustrezno upoštevali. To moramo razrešiti, če bomo imeli Evropo z mejami ali ne. To je pa vse. Hvala. Oh, Hvala lepa. Gospa Krejo v imenu ITRE. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama sem lahko kratka. Najprej najlepša hvala poročevalkama. Odpravili sta odlično delo. V osnutku poročila pa je ena točka, eh, ki omenja enotnega eh, telekomunikacijskega operaterja. To se mi zdi napačna pot. Imamo Evropsko agencijo. back, back office, ki že ustrezno upravlja svoje delo. Gre za sodel, način sodelovanja, ki poteka dobro in nekaj, česar je uspešno, ne bi smeli menjati, temveč ostati pri tem. Lahko se sicer pogovarjamo o tem, ali bi razširili pristojnosti teh ustanov ali pa bi Barrack Office še okrepili z dodatnim osebjem, ampak da bi pa zdaj vse skupaj spreminjali in upeljevali uh, eh, enotnega novega evropskega regulatorja, s tem pa se ne strinjamo in naši skupini smo glede tega vsi istega mnenja. Hvala. Uh, Hvala, gospod Dalton za imko. Hvala, gospod predsednik, hvala poročevalkama tudi za dobro sodelovanje. Sam sem podal nekaj predlogov spremem po zvezi s eh, nekaj temami, ki bom zdaj nekratko osvetljil. Najprej Fortress Europe, bodi si računalništvo v oblaku, vsebine. Moramo se osredotočiti, da ne bomo Evrope odrezali od sveta. Svet postaja vse bolj globaliziran in Evropa ne sme postati digitalen otok. Če bomo storili to, bomo izgubili na delovnih mestih in kaznovali nove potrošnike. Digitalnost mora biti v srcu vsega, kar počnemo. Digitalna revolucija mora krepiti potrošnike in politiki tega ne smejo ovirati. Potrebujemo to, da potrošniki bolje dostopajo do digitalnih vsebin in trenutne blokade v sistemu jim to preprečujejo. Eh, s tem se spodbuja tudi piratstvo in škoduje naši industriji. Imam pa vprašanje za sopredsedujoča. Ta sestanek se prenaša na spletu. Ali tudi tu prihaja do geoblockinga ali je na voljo celotnemu svetu? Predvidevam, da lahko do njega dostopa v svet. Me pa zanima, kako je s tem. Če je tako, da lahko dostopa celoten svet, to samo kaže, da se lahko kaj doda, če nekaj blokiramo. To je zanimiva točka. Kar pa se tiče gospodarstva deljenja, mislim, da moramo odpraviti ovire in ne dodajati novih. Kako je lahko Uber prepovedan v nekaterih mestih in državah? To potem ni enotni trg. Te prepovedi spodbijajo zamisel enotnega trga. In ena izmed ključnih lastnosti gospodarstva deljenja je ta, da je uspešno. Gre za deljenje storitev. In to je nekaj, kar bi bilo treba spodbujati. In potem eh, za registracijo podjetij bi morali predvideti en sam dan. EKR je predložil predlog spremembe v zvezi s tem, saj vse drugo samo ovira delo. Torej, treba je okrepiti podjetja, potrošnike in storitev. Thank you very much. Um, it is available Madam. all around the world. Yeah. There's no geo-blocking. <laughs> Too many of us want to announce that. Okay. Um, Mrs. Rozier. Lepa, gospa Rozier. C'est moi. <laughs> Merci, monsieur le président. Ja, tule sem. Hvala lepa, gospod predsednik. Tole, kar zadeva te ključne cilje, vezane na vprašanje enotnega digitalnega trga, so takšne, da jih lahko samo podpremo. Rast, eh, izpopolnitev notranjega trga, eh, prednosti za potrošnike, ampak to vse bo možno le, če bomo resnično stvari harmonizirali, ne pa, da bomo govorili zgolj o harmonizaciji dostopa do storitev, ampak da bomo harmonizirali uh, vse pogoje za gospodarsko uh, dejavnost, ko gre tudi za mm, socialne eh, pravice delavcev, torej z različno socialno razsežnostjo. Kajti danes, ko nam predstavljajo ekonomijo deljenja, gre pogosto zgolj za to, da gremo mimo temeljnih pravil, kar zadeva pravice delovcev in pa mm, plačevanje socialnih prispevkov in podobno. Torej, okoljske, socialne eh, podrobnosti so tudi ključnega pomena, kar se nas tiče na tem področju. Kar zadeva posebno vrsto delavcev, avtorje, eh, to je vprašanje, ki mora ostati osrednje, kar zadeva njihovo eh, nadomestilo, poplačilo. V tem sektorju, kot vemo, so predvsem aktivni internetni giganti, ki vse bolj prevzemajo ustvarjalno industrijo, avtori pa so vedno bolj v prekernem položaju in zato mora biti to vprašanje v ospredju, kajti to je tisto, kar je ključno za ustvarjanje. Kar zadeva te mehanizme za izogibanje nacionalni zakonodaji, kadar pač ni harmonizacije, je načelo države izvora, po mojem mnenju, napačna pot. Mislim, da se moramo zauzemati za resnično harmonizacijo eh, preko evropske zakonodaje, eh, ne pa da dovolimo konkurenco ali na socialnem področju ali na davčnem področju. Imamo preveč unevopijoče eh, primere na drugih področjih, ki že leto dni ostajajo na prvih straneh časopisov, tako da mislim, da je pomembno, da ustvarimo na ta način resnično digitalno enotno ekonomijo. Hvala. Madam, Madam Griffin, hvala, gospod Griffin. Hvala, predsednik, hvala tudi poročevalkama za opravljeno delo. Podprla bi to, kar so dejali ostali, kar zadeva potrebo potem, da zagotovimo, da bodo. Eh, državljani in njihove mm, pravice iz naslova delovne zakonodaje in socialne zakonodaje ostanejo zaščitene. Ustrezen dostop do eh, e-storitev in eh, e-zdravja do vse državljane. Dostop do vse državljane tudi v oddaljnih in perifernih območjih. Dejstvo je, da v moji regiji, v Lancashire in Combrii, le petnajst odstotkov ljudi ima mm, ustrezen dostop do eh, omrežij. Potrebujemo tudi ustrezno izobraževanje, da bodo vsi naši državljani imeli dostop do eh, delovnih mest, ki zagotavljajo visoko raven BDP-ja in ki jih omogoča digitalizacija. Hvala. Hvala, naslednji govornik ali govornica tudi iz odbora ITRE, ker se mu mudi, gospod Blanko Lopez. Ja, najlepša hvala, eh, da ste mi dali besedo. Res je, v odboru za ribištvo moram čez nekaj trenutkov nastopiti, ker sem poročevalec, torej, tako da hvala za to. Eh, hvala poročevalkama za opravljeno delo. Jasno je, da vlada jasna kontinuiteta med eh, digitalnim in javnofinančnim ali davčnim svetom in zato mislim, da moramo še naprej razvijati priložnosti, ki jih ponuja digitalni svet. Digitalizacija gospodarstva je nekaj, kar je neizogibno. Eh, moramo pa to seveda pospremiti z ustreznimi spremljevalnimi ukrepi, ki bodo eh, omilili negativni učinek. Eh, vemo za škandale z programsko opremo, ki je se uporabljala za manipulacijo z vrednostmi emisij pri Volkswagenu in tako naprej. Potem vemo tudi, koliko težav imamo tudi z digitalno nepismenimi ljudmi in ne smemo dovoliti, da se ta digitalna vrzel še naprej širi in poglablja. Eh, seveda moramo storiti več tudi za to, da bodo temelji digitalnega enotnega trga, kar se da trdni, da bomo lahko van vključili vse in da bomo imeli tudi stabilen okvir za evropske digitalne industrije. Zato potrebujemo tudi enotne evropske standarde. Zakaj? Zato, ker nihče eh, ne more sam vzdržati vseh pritiskov razvoja digitalne industrije. Pomembno torej je, da je tu govora o vključevanju vseh v digitalni razvoj, o zaščiti potrošnikov, o zaščiti in spodbujanju MSP-jev in startupov v digitalnem svetu, še posebej na področju raziskav in pa računalništva v oblaku. Ampak mnenja sem tudi, da nas eh, čaka še veliko dela še posebej, ko gre za modernizacijo, za posodobitev zakonodajnega okvira z področja eh, zaščite intelektualne lastnine. O tem smo že govorili, govorili smo o tem kot o ključnem kapitalu, eh, torej o vsebini, ki se ponuja eh, digitalnim posrednikom oziroma platformam. In preučiti moramo tudi pomen eh, dodeljevanja frekvenčnega spektra. Tudi tu mislim, da bo treba storiti eh, več in upamo, da bo komisija to vključila v svoj eh, svežen predlog. Hvala lepa. Eh, razumemo, da imate veliko dela tudi v drugih odborih. Hvala lepa za vašo prisotnost. Naj vas spomnim, kolegice in kolegi, da sta odbora IMCO in ITRE. Eh, vodilna odbora, potem pa imamo na podlagi 54. člena še tu odbore za gore Ample, Culture in Libe kot pridružene odbore eh, in potem eh, še Ekon, Tran in Peš, ki bodo podali zgolj enostavno mnenje. Torej skupaj devet odborov, ki sodeluje pri tem poročilu, torej ogromno odborov. Gospod Nilsson, odbor IMKO. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, digitalizacija dejansko ponuja izjemne priložnosti za gospodarstvo in za potrošnike. Tu ni nobenega dvoma. Vendar pa sem mnenja, da mora naš zbor komisiji dati jasen signal in sicer, da ne gre zgolj, da se veselimo vseh teh novih uh, pametnih poslovnih modelov, ampak da moramo obravnavati tudi socialna vprašanja. Tudi na ta ne smemo pozabiti. Oblasti bodo vsekakor imele tudi veliko prednost eh, od uporabe teh orodij. Tudi davčni organi, na primer, bodo bistveno laže nadzirali plačevanje davkov in to bo tudi dobro za socialno državo. Ampak vendarle menim, da se ne smemo zgolj priklanjati tem pametnim poslovnim modelom. Vedno govorimo, ja, MSP-ji pridite eh, sem, ponujemo vam nov digitalni svet, ne bo vam več treba plačevati davkov, ne bo vam več treba plačevati socialnih prispevkov. To so trendi, ki smo jim že priča in zato mislim, da moramo vključno, eh, nujno vključiti tudi socialna vprašanja. Hvala lepa, gospod eh, Scheinfeld, odbor IMKO. Hvala lepa, gospod predsednik. Digitalni trg ni ne evropski, ne ameriški, ampak je to globalni trg. Poleg tega mm, gre za veliko poenostavljanje, ki se ga gre sta dve šoli razmišljanja. Ena šola razmišljanja je eh, torej ohranjanje eh, trga eh, za upoštevanjem pravic potrošnikov, to je ameriška šola, druga pa je šola razmišljena, da je potrebno varovati potrošnika in upoštevati eh, tudi trg. To je bolj evropski pogled. Ampak eh, to je simplističen eh, premislek. Če pogledamo, kaj se de facto dogaja na trgu nasploh, na digitalnem pa še posebej, potem vidimo, da Evropa počasi izgublja v tej tekmi. Ne smemo namreč pozabiti, da je prekomerna regulacija trga nekaj, kar Evropo lahko izrine ne le iz konkurence ZDA, ampak tudi s tako imenovanim preostankom sveta. E, zakaj sem tega mnenja? Zato, ker tako imenovani preostanek sveta nima nobenih možnosti. Če gledamo naprej generacijo dve, nihče ne, ne želi več čakati deset generacij. Če želijo torej doseči Evropo ali ZDA, je edina možnost za preostanek sveta, da nas eh, ujamejo, digitalna ekonomija. Če bomo na to pozabili, potem bomo še dolgo časa govorili o raznoraznih eh, geslih, eh, takole na papirju, ker bomo zahtevali stvari od Evropske komisije in Evropskega parlamenta, vsekakor pa bomo v tej konkurenciji izgubili. In to že danes vidimo, naprimer, na trgu sodobnih podjetij na področju informacijskih tehnologij, če pogledamo tudi področje startupov, eh, teh je največ v ZDA, ne v Evropi. Tiste, ki pa nastanejo v Evropi, potem odidijo v ZDA. Zakaj? Zato, ker je tisti trg tam bistveno bolj prijazen do njih. Tako da tu mislim, da moramo razmisliti tudi o tem, kako graditi trg, ki bo prijazen do eh, podjetij, upoštevajoč seveda tudi zaščito potrošnikov ne pa zgolj to slednje. Hvala lepa, gospa Galpelc. Hvala, predsednik. Gre za izredno pomembno in koristno razpravo in še posebej me veseli, da že drugič govorimo o tej tematiki. Ampak vendar moramo ostati osredotočeni in ne smemo pozabiti, kdo je tisti prvi, ki bo imel korist od tega evropska podjetja in preko leteh evropski državljani. Ampak, če hočemo to doseči, potem moramo, kolikor se le da, izkoristiti priložnosti, ki se tu ponujajo in izkoristiti potencial, ki se tu ponuja. Sama bi se rada osredotočila na varstvo podatkov. Podatki namreč v sebi nosijo priložnosti, pa tudi tveganja. Pri evropskih podjetjih je način, kako upravljajo s podatki, tisto, kar določa njihovo stopnjo konkurenčnosti. Mislim, da se vsi strinjamo, da informacije, podatki eh, so bili, so in bodo eh, tudi v prihodnje predstavljali moč. Evropska podjetja konkurirajo na globalnem trgu in nam v tej globalni konkurenci v tem trenutku ne gre ne vem kako dobro. Če hočemo, da nam bo šlo bolje v tej globalni konkurenci, pa moramo spremeniti svoje pravile, kar zadeva varstvo podatkov, bi se nam bolj pragmatični moramo biti, kar zadeva varstvo podatkov in pravila s tem v zvezi. In zato bi me zelo veselilo, če bi to poročilo lahko prispevalo, tako kot je dejal prejšnji govornik, prispevalo k temu, da bodo evropska podjetja postala bolj konkurenčna pri dohajanju ameriških podjetij. Kajti v Evropi želimo bolj inovativna podjetja, več startupov, več MSP-jev na tem področju in da bo to dejansko nekaj več kot zgolj mrtva črka na papirju, ampak da bomo resnično s tem poročilom uspešno prispevali k razvoju. Hvala lepa, gospod Švab. Hvala, gospod predsednik. Zelo pozorno sem sledil tej razpravi in mislim, da je to resnično dobra eh, podlaga, ki jo ponuja ta osnutek eh, poročila obih kolegic. Več kot 1200 amandmajev, teh sem eh, kar nekaj prebral, ampak moram reči, da ne vidim kakšnih nepremostljivih ovir, da ne bi kmalo prišli do dogovora. Dve področji vidim s katerimi se bo treba soočiti. Zdaj, ali bo to igralo ključno vlogo v poročilu, ne, to je drugo. Najprej je eh, seveda razmerje delodajalec delojemalec. Gre torej za to, da se tudi razvojne pogoje ustrezno prilagodi digitalnemu trgu. Tu je kar nekaj skrbi. Eh, to sicer ni izhodišče tega poročila, kajti to poročilo je na nek način odgovor parlamenta komisiji. Drugo vprašanje pa je vprašanje davčne politike. Ta seveda v digitalnem svetu igra popolnoma eh, drugačno vlogo kot pri klasičnih eh, verigah eh, v gospodarstvu. Dejstvo je, da moramo mi kot parlament jasno pokazati, da želimo doseči enake pogoje za vse v Evropi, ne glede na to, odkot je neko podjetje, da se torej konkurenca poteka na enaki podlagi in potem Eh, pravila, javna pravila in predpisi morajo biti eh, enaka, eh, tako v klasičnem svetu kot v digitalnem svetu. In vprašanje zdaj je, kakšna nova pravila je treba sprejeti, bo pa tudi vprašanje, katera stara pravila je treba prilagoditi, predelati, zato da bomo na ta način zagotovili enake pogoje, ne glede na to, kakšen način za izvajanje storitev bo neko podjetje izbralo, digitalni ali klasični. In tako mislim, da uh, Eh, tu lahko mi kot parlament eh, kaj k malu uberemo eh, jasno stališče in investiglo bi me, če bi čim več kolegov tudi sodelovalo v tej razpravi. Hvala lepa, gospa Štiler. Thank you, um, and thanks for giving the opportunity. Hvala lepa, hvala za to priložnost, hvala tudi poročevalkama. Veliko je že bilo povedanega okrog tega. Pomembno je, da digitalni enotni trg deluje pravilno. Ampak kar zadeva podatke. Če menite, da v digitalnem svetu podatki, ki jih ustvarjamo vsako leto, dosežejo še enkrat večji obseg, čez nekaj let bodo že veliki en zetabajt, karkoli to pomeni. In dejstvo je, da je v tem trenutku na voljo res neskončno število podatkov in tako imeno rodarjenje po podatkih je nekaj, kar moramo tudi upoštevati v tem kontekstu. Govorili smo o pomenu raziskav na tem področju in če upoštevamo, da 100 milijard lahko privrčujemo z vedika operativne učinkovitosti, potem je potrebno vprašanje podatkov, ustrezno rešiti tudi v kontekstu enotnega trga v evropskem raziskovalnem eh, območju, tudi na področju tako imenovanega rodarjenja po podatkih, data mining, to je nekaj, kar je pomembno. Primer, farmacevtsko eh, podjetje je uložilo eh, 500 tisoč patentov v 18 mesecih s pomočjo teh tovrstnih raziskav, kar bi sicer zahtevalo 15 let dela človeka v pisarni. Tako da, če pogledate, kaj vse lahko na ta način ustrezno rešimo hitreje, bolj učinkovito in privrčujemo, eh, mislim, da se bomo zavedeli pomena tega, kar sem dejala. Oh, much, um. Hvala lepa. Zdaj pa Evropska komisija, če podate lahko svoje mnenje, no ja, ne mnenje, bolj stališče. Evropska komisija je seveda avtorica tega sporočila, gospod De Graf, direktor za digitalno gospodarstvo in koordinacijo digitalnega enotnega trga v generalni direkciji Connect je tisti, ki dobi besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Eh, delil si bom s čas eh, tudi s kolegi iz generalne direkcije za rast. Strinjamo se, da ste identificirali ključna vprašanja. Veseli nas tudi, da je parlament zavezan temu, da čim prej svoje stališče posreduje komisiji. Veseli nas tudi ta globalni pogled na vse skupaj, se pravi, da smo sestavni del bistveno širšega globalnega digitalnega trga. Preden podam konkretne odgovore, bi dejal, da je zelo pomembno razmišljati o metodi. Ja, v enotnem trgu je kar nekaj fragmentacije in vprašanje je, zakaj, kako je prišlo do tega. Če pogledamo na primer zakonodajno dejavnost v zadnjih nekaj letih, smo v številnih primerjih imeli dogovor, kar zadeva minimalno stopno harmonizacije, kar seveda državam članicam omogoča, da gredo dlje, eh, ampak eh, namesto tega mm, naj bi imeli eno samo pravilo, ki nadomesti 28 mm, pravil na nacionalni ravni, ampak zgodi se nam to, da potem ustvarimo zgolj še 29 pravilo namesto, da bi z enim samim nadomestili 28 ostalih. Tako da ja, tu je treba zagotoviti enake pogoje za vse. Z vidika uporabnikov notrnega trga, eh, torej potrošnikov, pa eh, želijo, da so deležni enake obravnave ne le na spletu ali izven spleta, ampak tudi v tej ali oni državi. Uh, Dejstvo je, da če ustvarjaš novo podjetje, želiš pač imeti en niz pravil, ki jih moraš spoštovati, ne pa da se moraš prilagajati 28 različnim pravilom, eh, ampak da lahko koristiš tudi ekonomijo obsega, ki jo ponuja 28 trgov. To je treba imeti v mislih. Končal bi z dvema komentarjema, kar zdaj geoblokiranje. Komisija veliko dela na tej tematiki in mi razlikujemo med geoblokiranjem za material, ki je predmet avtorskih pravic. O tem bomo govorili v okviru posodobitve eh, okvira za avtorske pravice. Čez nekaj časa bo komisija pripravila tudi predlog razdeva prenosljivost teh pravic. Drugo pa je eh, gradivo, ki ni predmet eh, zaščite intelektualne lastnine. Tu bomo pravili predlog prihodne leto. Kar zdaj platforme, definicije so ja, zanimive, ampak to, kar je bistveno bolj pomembno, je, da preučimo, kateri problem sploh eh, želimo reševati, ali sploh je kak problem, ki ga je treba rešiti in če je temu tako, ali je Evropska unija tista, ki ga lahko najbolje reši. Nismo mnenja, da razprava o definiciji kot taki mm, lahko postane tako zelo zanimiva. Ja, morda bomo našli definicijo, lahko pa se nam zgodi, da bo ta definicija poroma mm, neustrezna, ker eh, gre za preveč različnih eh, možnosti. Eh, ja, razmišljamo močno o vlogi teh platform v kontekstu elektronskih eh, komunikacij, audiovizualnih medijskih eh, storitev, potem debata linearno in nelinearno, potem integralna lastnina, tudi tu so platforme izjemnega pomena in s tem tudi predajam besedo kolegici. And the next speaker will be... Hvala lepa. Naslednja je gospa Marija Gruben ki je vodja enote za digitalizacijo enotnega trga v Generalni direkciji za gospodarsko rast. Hvala, gospod predsedujoči. Samo komentar imam k dvema zadevama, ki sta bili omenjeni. Eno je digitalizacija industrije. To je nekaj, kar doslej ni bilo tako zelo podarjeno v strategiji za digitalni trg. In eh, pri komisiji se sedaj ukvarjamo s tem, kako bi združili prizadevanja, ki izhajajo iz dela, ki se trenutno že upravlja in eh, da ne bomo zadev preveč razpršili, da bomo oblikovali strategijo koherentno, da ne bomo razpršili tudi naložb, ki jih imamo v načrtu in da bomo uskladili vse delo, ki ima upraviti standardizacijo in ki ima upraviti tudi z enotnim pristopom. Moramo si pogledati torej različne obstoječe svežnje, izboljšati besedila in poskrbeti za večjo preglednost dela na tem področju. Druga zadeva pa je strategija za enotni trg, za enotni digitalni trg, ki je posebno poglavje namenila tudi digitalizaciji trga, tako da sedaj nameravamo v naslednjem letu oblikovati evropsko agendo. In vzpostaviti enotne ukvire za skupno Sedaj trenutno smo v fazi ugotavljanja dejstev eh, in preučevanja eh, različnih novih poslovnih in Gospodarstvo naj bi temeljilo na sodelovanju, sodelovanju različnih panog, le tako lahko dosežemo ustrezno gospodarsko rast in to gre z roko v roki, z digitalizacijo trga. Slišimo različna mnenja, mnogi aktivni dejavniki na trgu se hodijo k nam pritoževati, da je zakonodaja marsikje nejasna in eh, veliko je tudi pritožb na račun eh, razdrobljenosti drobnjakarstva v različnih pravilih igre v državah članicah. Predvsem pa se vsi pritožujejo zaradi tega, ker pogoji delovanja niso posod enaki, ker gre za različne ravni razvitosti trga in zavedamo se vseh teh izzivov, ki nas eh, čakajo. Pričakujemo, da bomo v kratkem organizirali tudi več delavnic na to temo v državah članicah. Vaš prispevek pa je tudi bistven. Upamo, da bomo lahko skupaj sodelovali v smislu iskanja skupnih rešitev, da bomo zagotovili pravno varnost za podjetnike, da bomo imeli jasno zakonodajo, regulativne okvire, v kateri bo vsem jasno, kako delovati, kar bo seveda uprit tudi potrošnikom in ne na zadnje. Se želimo predvsem na začetku izogniti nadaljni razpršitvi eh, in razdrobljenosti trga in pravil, ki se nanašajo na nj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa. Gremo nazaj k našima poročevalkama. Evelyn Gebhard je na vrsti. Hvala lepa zelo, zelo zanimivo eh, razpravo in zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali k tej razpravi. Mislim, da bomo na tej podlagi lahko naredili veliko dobrega in eh, to je zelo dobro. Najprej naj povem, da se strinjam s tem, kar ugotavljata gospod Buzek in gospod Ford, namreč glasovanja nikakor ne smemo prelagati. Kvečemo nasprotno, poskrbeti moramo za to, da bomo čim prej imeli stališče parlamenta, da bo Evropska komisija tudi vedela, kakšno je naše mnenje, kakšno je naše stališče in da lahko na tem gradi naprej. Kar zadeva eh, predstavitve in zaslišanja, tudi, ja, tudi teh eh, si vsekakor želimo čim več, ampak zopet ne, da bi to povzročalo mm, odlašanje z glasovanjem. Uh, veliko drugih poročil bo verjetno še treba narediti na tem področju, kajti eh, gre za ogromno tematiko. Gospod Živan, ja, skušamo čim prej mm, pripraviti kompromisne predloge, ampak dejstvo je, da smo pod izjemnim časovnim pritiskom in eh, kot eh, verjetno veste, ni vedno enostavno pripraviti besedilo, s katerim bi se strinjali tako gospa Kalas kot gospa Gebhardt. Tako da bomo ja poskušali eh, delati kar se da hitro in učinkovito, eh, kajte vemo je, da je možno delati kakovostno leče dovolj časa za predelavo vsega, tako da se trudimo in eh, to vam lahko obljubim, da bomo nadaljevali, čeprav ne želim obljubljati preveč. Gospod Zulo, ne gre za to, da bi bili vsi zadovoljni. Ne, gre za to, da imamo jasno dosledno vizijo Evropskega parlamenta, ki bo deležna podpore kar se da široke večine. To je zelo pomembno, eh, brez seveda tega, da bi kakorkoli skušali razvodeneti naše stališča in da ostanemo tudi kar se da doslednji. Tako da zavračam tudi, da se gremo tu nekakšen forum shopping. Ne, nikakor ne. Uh, delamo zelo, da bi dosegli čim več, čim širšo podporo. Kar zadeva zdaj vsebino. Mm, nekaj me je zbodlo v tej razpravi, namreč vsi povdarajo, želimo pozitiven pristop eh, in želimo, da smo si vsi enotni. Ampak pogosto je stvar takšna, da imam vtis, da sami o sebi pogosto govorimo slabše, kot eh, bi si zaslužili, kajti gospodarstvo ne gre tako zelo slabo, kot nekateri tu govorite. In zato prosim, da ne počnemo tega, kar počnejo nekateri, da s tem dejansko šibimo naše gospodarstvo in da za startupe, za eh, nove ustvarjalne ljudi ustvarjamo vtis, da se ne splača ostati v Evropi, ker je pri nas tako zelo slabo in da je drugod bolje. Tu moramo biti zelo previdni pri tem, kako se tega lotevamo, kaj ti dejstvo je, da želimo to ustvarjalnost imeti tu, eh, ne da se vsa ta ustvarjalnost seli v eh, Silicijevo dolino ali kamorkoli eh, že. Tako da mislim, da nikakor ne smemo o sebi govoriti slabšalno. No, zdaj pa famozna novoletna jelka. Ja, vse lepo in prav, eh, Božič bo kmalo tu in seveda lahko razpravljamo o tem, ali človek potrebuje jelko ali ne, ampak eno stvar moram povedati, če se že lotevamo okraševanja jelke, mora biti ta vsekakor eh, čista in barvita, da je všeč vsem. Upam pa, Eh, da bomo pri tem znali biti tudi dosledni in da, da ne bomo nametali vse skupaj na to drevesce, ker to ne bo ravno lepo. Gospod De Graf, mislim, da je prav povedal, oziroma njegova kolegica, namreč treba jasno definirati, kateri problem je tisti, ki ga je treba rešiti in potem kako. To so tiste vprašanja, ki so zdaj aktualna in to je to, kar moramo natančno preučiti. Obenem moramo paziti tudi na to, da ne bo vse skupaj neka krpanka 28 različnih pravil, ker smo pač ostali na evropski ravni neaktivni in potem, ne vem, poskušamo reševati to, kar je nastalo zaradi fragmentacije zakonodaje, sploh ko gre za geoblokiranje, ko gre za platforme, ko gre za vse tisto, kar je potrebno rešiti iz vidika notranjega eh, trga, to pa so stvari, ki jih bo potrebno natančno preučiti, se pravi, ali bomo to prepustili članicam ali regijam ali pa bomo zadevo reševali na evropski eh, ravni, da bomo dejansko na najboljši način lahko to gospodarsko silo Evropo popeljali naprej. In še eno stvar bi rada jasno povedala, gospod De Graf, prosim ne poskušajte sploh iskati definicije platforme, ker vam preprosto ne bo uspelo. Platforme, ki se ponujajo in ki se vse bolj tudi množijo, so tako zelo raznolike, da enotne definicije ni tako, da ne izgubljate časa s čim takim mislim, da je bistveno bolje, da pogledamo, kje na katerih področjih teh platform so problemi, ki jih je treba eh, naslavljati. To so eh, tiste dejavnosti, ki se jih moramo lotevati. Gre za zelo raznolike probleme na zelo raznolikih platformah. Na platformah eh, z e-trgovino je problem geoblokiranja. Pri ekonomiji deljenja, pri storitvah imamo ponavadi problem navidezne samostojnosti eh, gospodarskih subjektov in izogibanja socialnim dajecem. Potem pri drugih platformah imamo problem eh, dominantnih monopolističnih položajev nekaterih eh, ponudnikov. Tako da gre za zelo raznolike probleme na različnih področjih, ki se jih moramo latevati in to mislim, da je tisto, kar mora biti naše izhodišče na tem področju in s tem tudi zaključujem, če tudi bi se v bistvu lahko lotila še številnih drugih tematik. Hvala. Uh, uh, lepa, gospa. Sedaj pa na vrsti gospa Kaja Kalas. Seveda, hvala lepa. Hvala tudi za vse vaše prispevke in mnenja. Zelo sem bila vesela, ko sem uh, slišala pozitivni ton, s katerim vas je večina spregovorila. Res je tudi, da je pomembna zadeva tudi varstvo potrošnikov, ampak to drži za celotno ekonomijo deljenja eh, in dobro bi bilo že, če bi v celoti izvali vsa pravila, ki so že v veljavi. Imamo seveda tudi nova orodja, ki so v prid potrošnikov, vendar, če bomo zadeve preveč tesno regulirali, bomo potrošnikom celo škodovali še zlasti v smislu digitalne ekonomije. Strinjam se z izjavo, da vse, kar je digitalnega, vpliva na družbo kot celoto, vendar kljub temu, da je to res, moramo ostati osredotočeni. Tukaj govorimo o digitalnem trgu in moramo vedeti, česa se lotevamo. Jasno je, da je to del ekonomije, ne moramo pa sedaj hkrati reševati tudi vse težave in eh, učinke digitalne ekonomije na celotno družbo. Jasno je, da se internet ne ustavi pri državnih mejah, prav tako kot se ne ustavijo radijski valovi ali kaj podobnega. Treba se je sprijazniti s tem, da sodobne tehnologije pač obstajajo. In v tej luči je treba pogledati tudi nove storitve. Mislim pa, da ni popolnoma eh, pravilno primerjati kot usporednico storitve OTT in Telekom storitve. OTT storitve, kot so naprimer Viber in WhatsApp in podobno, so nekaj popolnoma drugačnega. To ni enako, kot če samo spremenite telefonsko številko, naprimer. mislim, da ne smemo zavlačevati z glasovanjem. Večina kolegov je že poudarila, da moramo slediti delu komisije z ustreznim tempom in konec koncev moram reči, da nisem ravno naklonjena čim krajšemu besedilu, zavedam se, da je tole besedilo nekoliko dolgo, vendar se moramo kljub temu osredotočiti in ne moremo nametati čisto vseh odprtih vprašanj v eno besedilo. In dovolite mi naj zaključim s tem, kar je povedal že kolega pred menoj, da ne moremo imeti trdnjave Evrope, ker v digitalnem smislu to ne more obstajati. Hvala lepa, spoštovana gospa. Seveda obstajajo določene razlike med vašimi mnenji eh, in eh, to je tudi logično in lahko je razumeti, saj prihajate iz različnih odborov. Ampak zanimivo je, da sta obe skupaj vseeno popolnoma soglasni v zvezi z vprašanjem časovnice. Strinjate se, da bo naslednji sestanek skupni sestanek tega odbora, torej 14. decembra glasovanje v odboru in potem 21. januarja 2016 v plenumu v Strasburu. To je 100 odstotno soglasje in to je zelo dobra novica tudi za prihodnost. Najlepša hvala za to fantastično razpravo, za odlično upravljeno delo. In sedaj prosim so predsedujočo, da pove par besed. Najlepša hvala, res je bilo pravo veselje prizluhniti tej razvejani razpravi. Še enkrat bi rada podarila, kako pomembno delo je bilo upravljeno na tem. In eh, jasno je, da si vsi želimo, da bi to izglasovali še pred Božičem. Morda le tehnična pripomba glede na to, da sem delala tako pri ICRE prejšnji ponedeljek in sedaj pri IMKU, vidim, da imamo nekoliko različno delovno prakso glede glasovanja o kompromisih. Pri IMKU odboru smo danes do povdne imeli recimo kompromis v petem odstavku in potem bi šlo do glasovanja po delih, prvi, drugi in tretji del. Pri ITRE odboru pa imajo drugačno razdelitev besedila 5-1, 5-2, 5-3 ali ABC in zaradi tega se trudijo, da jim ni treba deliti glasovanja po delih. Tako da mislim, da bi bilo morda to dobro uporabiti kot tehniko dela za naprej, da bi oblikovali krajše predloge kompromisov. Morda bi jih nekoliko razdelili v manjše predloge, da bo lahko vsaka skupina povedala, kaj si želi in potem bi morda s tem dosegli lažji način glasovanja, ker zdi se mi, da pri tako velikem številu glasovanja res moramo paziti na to, da bomo imeli jasni demokratični proces, da nas naše razlike ne bodo ovirale pri delu. Tudi če lahko še drugače povem, predlagam to, da naše predloge sprememb preoblikujemo tako, da bodo nekako v manjših kosih, če lahko tako rečem, da bo to olajšalo sam proces glasovanja. Seveda se bomo uh, eh, sekretarijatom potrudili, da bodo zadeve jasno predstavljene, meni pa se zdi, da bi bil to res najboljši način, da se zadev lotimo učinkovito, da bo vsak vedel, kako delati naprej. Naš naslednji sestanek je 1. decembra in takrat bomo tudi odprli prvo pošiljko čokoladnih bombonov, če se ne motim. Da, hvala. Morda samo še to podarim, kar smo že razpravljali z Viki prožnost je pomembna. Če bomo zadeve delili na A, B, C ali točka 1, 2, 3, v vsakem primeru se bomo morali potruditi, da na tem delamo skupaj. V vsakem primeru bo to nek dodatek, nekaj bo treba dodati ali pa spremeniti. Torej, ni nujno, da vedno iščemo v celoti spremenjeni kompromisni predlog spremembe. Včasih je dovolj, da na nek obstoječi predlog dodamo samo en stavek pri koncu ali kaj podobnega. Tu se bomo posvetovali z našim sekretarjatom, kako eh, zadeve oblikovati tako, da bo tudi za vas glasovanje lažje in bolj razumljivo. Še enkrat hvala za sodelovanje v tej razpravi. Se vidimo znova na skupnem sestanku 1. decembra. Hvala.